Good morning, everybody. Dobro jutro vsem. Zelo sem zadovoljen, da kot prvi podpredsednik Evropskega parlamenta vas lahko danes pozdravim v Evropskem parlamentu na četrti izdaji Evropskega parlamentarnega tedna. Dobro jutro torej še v različnih jezikih. Najprej bi se rad zahvalil predsedniku Evropske komisije, gospodu Junkerju, za njegovo navzočnost danes tukaj. Gospod Šult, predsednik Evropskega parlamenta, prihaja iz Londona. Prišel bo čez približno pol ure. Vrača se sestanka s premijem Cameronom. To plenarno zasedanje je začetek Evropskega parlamentarnega tedna. Gre za konferenco o Evropskem semestru in jutri bomo imeli konferenco člena 13. So predsedojoči bo nizozemski parlament. Predsednik Tusk bi tudi rad bil na vzorču in je tudi načrtoval udeležbo na razpravi danes, vendar pa trenutno potuje po Evropi, zato da bi pripravil razprave, ki se bodo odvijale na vrhu sveta ta četrtek. Torej se predsednik Tusk opravičuje, da ga ni. Ta sestanek mislim, da je izrednega pomena za vas, kot nacionalne parlamentarce, pa tudi za nas, kot evropske poslance. Prijatelji smo, sodelovati moramo, pomembno pa je tudi, da sodelujemo z Evropsko komisijo. Najprej pravila. Naj izpostavim, da bomo kot običajno storili vse, kar je v naši moči, da bo dobilo besedo kar se da veliko udeležencev. Čeprav imamo precej omejen čas. Glede na to, da je udeležba, da vas je kar precej, prosim, da se omejite na dve minuti za vprašanja. Potem, ko se bo razprava razvijala, bomo morda pravila morali še spremeniti. Imate pa tudi kartice za govor, s katerimi se lahko javite in prosim izpolnite te obrazce, kar se da hitro in to dajte dvoranskemu osebju. Pomembno je to storiti takoj, kaj ti na začetku še lahko kaj spremenimo. Tako imamo sedaj 25 minut s predsednikom Evropske komisije. Imamo lahko torej vprašanja in odgovore, tako da prosim, tako izpolnite te obrazce za vprašanja predsedniku Evropske komisije. Nasplošno pa bomo skušali razdeliti čas za govor po tej formuli dva ali trije nacionalni parlamentarci, potem pa en poslanec Evropskega parlamenta. In tako naprej. Če bi bilo potrebno, lahko to tudi spremenimo med razpravo samo. Med vprašanji in odgovori bomo najprej dobili 9-10 poslancev, potem pa bo dobil besedo predsednik Juncker za odziv. Potem bomo imeli še drugi krok vprašanj, potem pa bomo zaključili zasedanje. Najprej pa seveda dobi besedo predsednik Juncker, potem pa boste kar dobili možnost za vprašanja in potem odgovori gospoda Junkerja. Potem pa bo sledil govor predsednika Šulca. Gospod predsednik komisije, beseda je vaša, prosim. <clears throat> Hvala lepa. Gospod podpredsednik, To ni najboljši teden za organizacijo takega sestanka, kajti Evropski svet se bo sestal četrtek in petek. Posledično imam dvostranske sestanke z 21 predsedniki vlade danes in jutri. In zato bom ta sestanek moral zapustiti čez pol ure. Se upravičujem vnaprej za to. Ni pa bila moja zamisel, da bi ta sestanek bil ta teden. To je bilo slabo pripravljeno in naslednjič je potrebno paziti, da ne bo tale parlamentarni teden med tednom zasedanja. Na. Seveda pa, zato sedaj ne bom imel govora, tako bi rad slišal vaše vprašanja, vaše pripombe. Evropski semester ni tehnični postopek, je zelo političen postopek. Komisija ne diktira državam članicam, kaj morajo storiti in zato sem pripravljen vam takoj prisluhniti, kajti čez pol ure moram oditi. Hvala lepa. Alors, pa bom govoril še malo francosko. Zakaj? Ker prvo vprašanje dobimo strani gospe Madame Roa, ki je pri nacionalni skupščini v Franciji zadolžena za to področje. Da, najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, ker ste nam tako dali besedo. In eh, gospod predsednik Evropske komisije, gospa, pokažite, prosim, kje sedite. Da, tu sem. Eh, sem zelo vesela, da lahko prisostujem tej medparlamentarni konferenciji in eh, Vesela sem, da smo pridobili nove oblike delovanja, kot je bilo to sprejeto v Luksemburgu in vidim, da smo vedno tesneje povezani eh, s eh, samim odločanjem na vrhu Evropske unije in mislim, da je ta vloga zelo pomembna in mora postati še učinkovitejša. In prvo vprašanje za gospoda Junkerja. Torej, zdi se mi, da se trenutno spostavlja Evropa strahu, Eh, in da ne vidimo več Evrope blagostanja in polne zaposlitve. In eh, zanima me, kaj vi menite, kako bodo lahko parlamentarci, poslanke in poslanci, ki so direktni zastopniki ljudstva, vplivali na nadaljni razvoj dogodkov in na to, kako bomo sploh izvajali parlamentarni nadzor, kadar gre za gospodarska vprašanja in to so zadeve, ki jih številni izpostavljajo, mnogi tudi oporekajo sedanjemu načinu delovanja. Zato bi rada od vas slišala, gospod predsednik, kaj vi menite o tem. Še zlasti, kada nas o tem sprašujejo predstavniki civilne družbe, eh, kaj bomo storili vnaprej, kaj bomo storili s to Evropo, ki nas potrebuje, še zlasti, kada gre za zaposlovanje. Hvala vnaprej, gospod Juncker, imate besedo. Gospa predsednica, popolnoma prav imate, Evropa strahu, eh, Evropa zaskrbljenosti in eh, pretiranih skrbi se res vzpostavlja in eh, nekateri še z veseljem hranijo to vrstna čustva. Žal to ni zelo koristno in je nerazumno. Ena od prednostih Nalog komisije, ki še zlasti podarjam, je zato namenjena ravno temu gospodarski rasti. In eh, mislim, da ne moremo ukrepati zgolj s pomočjo nekih slepih eh, vrčevalnih ukrepov, kot se je to že zgodilo in videli smo, kakšni so učinki na gospodarsko rast. In že od začetka našega mandata smo zato najavili, načrt za nove investicije, ki bo omogočil eh, vlagateljem drugačno obnašanje na trgu. Prav tako povdarjamo eh, dejansko uveljavljanje odgovornosti za določene ukrepa. No, nekateri pravijo, da nam ni uspelo, ampak mislim, da to ni res. Uspeli smo že uspešno lansirati 61 milijard za zelo pomembne projekte v 22 eh, državah, za desetine tisočev malih in srednjih podjetij gre, ki že sodelujejo v investicijskih eh, načrtih, eh, ki tudi izhajajo iz zelo hitrega ukrepanja vseh udeleženih institucij, še zlasti Evropskega parlamenta. Eh, moram pa podariti, da je pomembna tudi vloga nacionalnih parlamentov in ravno zaradi tega se tukaj sestajamo danes do povdne. Zakaj? Zato, ker je Evropski semestr zelo pomemben za vzpostavljanje zaupanja in zato je tudi pomembno, da tako komisija kot svet pač v mejah svojih pooblastil in po svojih zmogljivostih delujejo čim tesneje, zato da ukrepijo velike vsi političnega ukrepanja, ki krepi Evropsko unijo. Sam sem zelo naklonjen eh, spremljanju socialnih kazalcev in eh, mislim, da je to zelo pomembno povdariti tudi v luči odločitev zadnjega ekofina, ki je zavrnil socialne kazalnike, ki smo jih mi predložili tudi na pobudo nacionalnih parlamentov in nekaterih vlad določeni liberalni eh, ministri, določeni ministri socialdemokrati so zavrnili socialne kazalnike kot enega bistvenih načinov za merjenje doseženega napredka. In seveda so Eh, nekatere vlade prehitre pri ukrepanju in čeprav delujejo dobro namerno, se včasih zgodi, da ukrepajo prehitro, preden pridemo do skupnega dogovora, ki je zdaj končal tudi za konvergenco proračunov, treba je tudi pregledati vse instrumente, ki bi nam omogočili hitrejše napredovanje. Veliko krat smo v tej Evropi podcenjevali, Eh, določene ukrepe, ki bi lahko imeli boljši učinek na zaposlovanje. Zato je eh, komisija sprožila širše posvetovanje, zato da bi imeli eh, boljšo, boljši pregled in da bi lahko sprožili nove ukrepe na socialnem področju. Hvala lepa. Mis Birute Versajte. Sedaj pa gospa Birute Versajte iz Litve. You, Hvala lepa, predsedujoči. Gospod predsednik komisije, hvala lepa, da ste vključili nacionalne parlamente v evropski semester. EU, kot vemo, je doživel že kar nekaj kriz. Begunsko, migransko krizo, globalno nestabilnost, pa tudi predvsej težak ekonomski razvoj v EU. Kaj je glavni razlog za pomankanje naložb v evropsko ekonomijo? Morda ne enaka razporeditev prihodka. Ne smemo se osredotočati samo na fiskalno disciplino. Potrebno je izboljšati tudi povpraševanje doma. In to mora biti cilj Evropske unije. Vendar pa, moje vprašanje se navezuje na sledeče. Kaj je pa načrt B, rezervni načrt, če bo Brexit maja ali ne vem kdaj že bo referendum v Veliki Britaniji uspešen? Imate kakšen rezervni načrt in kakšna bo EU potem, če se bo to zgodilo, če bo Velika Britanija izstopila iz EU? Hvala lepa. Uh, madam, uh, your intervention was twofold. Dvojega ste se dotaknili. Prvi del govori o naložbeni atmosferi v Evropi, drugi del pa je povezan z britanskim vprašanjem. Kar se tiče prvega vprašanja, bi rad povedal, da tiste države članice, ki imajo proračunski manevrski prostor, lahko to uporabijo za to, da spet spodbudijo zasebno popraševanje. Če se to zgodi in če je to združljivo z osnovnimi fiskalnimi zahtevami, je to potem prava pot. To, kar počnemo v naložbenem načrtu, pa je nekaj popolnoma drugega. Želimo mobilizirati zasebni kapital za to, da bi pomagali javnim naložbam. Torej, to je drugačno vprašanje in gre za del priporočil po državah članicah, ki jih bo izdala komisija maja. Naslednji teden pa bomo predstavili poročilo po državah. In ti premisliki, o katerih ste govorili, bodo del različnih pobud. Kar se tiče britanskega vprašanja, pa se bom z britanskim premijejem sestal čez nekaj trenutkov. Imel sem že 4-5 sestankov z njim. Komisija je bila skupaj s predsednikom sveta zelo dejavna, pripravili smo nekaj predlogov in ti predlogi bodo pregledani v četrtek in petek. In videli bomo, da ali ne, ali bodo predlogi gospoda Tuska in mene samega, nekaj, kar se bo Britancem zelo pošteno in bo pošteno tudi za celotno EU. Prezgodaj je še reči, če bi zdaj rekel, da imamo rezervni načrt, bi to nakazalo pripravljenost komisije, da resno mislimo na to, da bi Velika Britanija lahko izstopila iz EU. Tako da ne bom šel v podrobnosti glede rezervnega načrta, nimamo načrta B, imamo samo glavni načrt, načrt A, da bo torej Velika Britanija ostala del EU kot dejavna članica. Hvala lepa. Ora, la pregunta del signor Pedro Saura. Hvala lepa, sedaj pa Pedro Saura. Španski poslanec, prosim. Gracias, eh... Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Torej nekaj premislekov z moje strani. Sicer sem želel spregovoriti v smeri predsednika Tuska, tako bom vseeno to storil, čeprav ga ni. Strukturne težave mislim, da so zelo pomembne. Najpomembnejše so. Naprimer, da je prišlo do take upočasnitve ekonomske rasti, ki potem predvideva čisto drugačno koordinacijo politik na mednarodni ravni. Zato mislimo, da je usklajevanje na področju davčne politike tudi nekaj, kar bi bilo zelo pomembno. Evropska komisija je v zadnjih mesecih naredila kar precej korakov naprej. Predstavila je svežne o usklajevanju davčne politike, In če se sedaj obrnem na predsednika sveta, sem želel upozoriti na to, da je zadnji svežen komisije gospoda Moskovicija z obema direktivama, pa tudi kar se tiče mednarodne strategije usklajevanja davčne politike in strategije za tiste države, ki imajo dvojne obdačite, da je torej že šlo v pravo smer, da moramo paziti na to, da bomo resnično zagotovili ustrezno mednarodno usklajevanje. To je zelo pomembno. Mislim, da je to velika ekonomska težava. Globalno gledano pa seveda tudi v Evropi. To pa ni povezano samo s konjunkturo, temveč s strukturnimi težavami. Monetarna politika je seveda zelo pomembna. Zato moramo izkoristiti tudi proračunsko politiko, moramo pa usklevati tudi davčno politiko na globalni ravni. Eh, lahko vam rečem, da gre tukaj za zelo velike ideje in zamisli, ampak to je tudi nujno potrebno, če hočemo imeti veliko uspeha in razvijati zadeve. To je tudi osnovna zamisel. Eh, ki stoji za novimi predlogi za izvajanje fiskalne politike, ki je v Evropi vedno predstavljala težavo pri našem skupnem dogovarjanju. Eh, komisija je med svojimi prednostnimi nalogami najavila pogumnejši pristop k tovrstni koordinaciji fiskalnim vprašanjem in to je pomemben del našega načrta. Radi bi iz vzpostavili sistem avtomatične izmenjave podatkov o davčnih odločbah in to bi moral postati neke vrste avtomatizem, vendar je seveda sedaj vse v rokah sveta in zato se morate s temi vprašanji obrniti na predsednika sveta. Tam se bodo tudi najprej pregledali vsi obstoječi predlogi, ki jih je podala komisija. Z veseljem pričakujem prve odzive. Zaenkrat slišim, da prvi odziv ni ravno poln navdušenja in da gre tudi za neke vrste, lahko rečem, izogibanje odgovornosti. Vsekakor je to težka naloga, res je, da vam lahko obljubim, da bomo storili vse, da bo Evropa na tem področju naredila napredek času našega mandata. Imamo še pet vprašanj pet možnosti za vprašanja, torej prosim vas, da se držite časa namenjenega za govor, po eno minuto ima vsak, eh, ker sicer gospod Junker ne bo mogel odgovoriti. Prvo vprašanje, gospod Joachim Pos iz Bundestaga, nemškega zvezdnega parlamenta. Hvala lepa. Gospod predsednik, ta kombinacija, ta teden se mi zdi posrečena v nasprotju z vami, da lahko povemo, torej, kot evropski poslanci, nekaj misli o stanju, trenutnem stanju v Evropi. In Evropski svet bo morda to bolje sprejel in lahko razumel. Razumem vas, da ste v časovni stiski, vendar pa sedaj smo v razmerah, ki jih nismo poznali v zadnjih letih in desetletjih. Dve konkretni pripombi. Prvič, slišimo govorice, da bodo pomembni voditelji držav, kar se tiče poglobitve monetarne in ekonomske unije, želeli upočasnitev. Ne, da bi sedaj, kar se da hitro, dosegli poglobitev brez spreminjanja pogodb, temveč da bi iz kakršnega koli razloga želeli tukaj potem nekoliko počakati. Kaj menite o tem, gospod Juncker? In potem še nekaj. Predsednik SPD Gabriel je v pomembnem nemškem časopisu govoril o potrebi potem, da bi različne države svoje vrline bolje uporabile. Naprimer Nemčija, da bi uporabila svojo izvozno sposobnost, vendar pa to bi pomenilo, da bi tudi druge države morale sprejeti, da brez solidarnosti na področju migrantov in beguncev, tudi gospodarske stabilnosti ne bo. Vse skupaj je povezano in mislim, da tega še niso prepoznale vse države članice. Kar se davčnega dumpinga tiče, pa sledeče. Imamo nizozemsko predsedstvo in to je odlična priložnost, da bi dosegli napredek na področju davčnega dumpinga, se poslovili od svojega gospodarskega modela in tako prispevali k boju proti davčnemu dumpingu v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gerido iz španskega parlamenta. Dobar dan vsem. Najprej bi se vam rada zahvalila, da ste nam dali priložnost, da se dejavno udeležimo tega sestanka. Da lahko zastavimo vprašanja gospodu Junkerju. Pred nekaj dnevi smo naredili kratek povzetek tega, kar je dosegel Evropski strateški načrt za naložbe. 50 milijard v 32 infrastrukturnih projektih. Španija je država, ki je tudi izvedla šest projektov. Sedaj pa moje vprašanje. Kako se bo zrcalila upočasnitev gospodarske rasti na izvajanje tega načrta? Mr. Gerasimos. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Balauras, član grškega parlamenta. Prosim. Kalimerasas. Hvala lepa. gospod predsednik Evropske komisije. Kot so dejali ostali kolegi, in to je bilo impresivno, ne moremo graditi samo na varčevanju in finančnih indikatorjih, potrebno je upoštevati tudi socialne kazalnike. Zdi se, da je to, kar predlagate, kot zdravilo, pravzaprav nekaj, kar obija bolnika. Imamo pol drugi milijon nezaposlenih v Grčiji in tisoče brezdomcev na ulicah. Potem pa še en vidik. Naš pregovor pravi, da ko se sloni pretepajo, najbolj utrpijo žabe. In to se sedaj dogaja z EU in IMF, ki se ne moreta strinjati. Poleg tega pa imamo še begunsko vprašanje. In to v Evropski uniji, ki bi naj bila vedno boljša. Imamo tudi ksenofobijo in pozive k zapiranju meja. Kako boste postavili milijone ljudi, ki bežijo pred vojno? To je vojna, ki je delno odgovornost tudi držav članice Evropske unije. Družbe morajo postati bolj humane in morajo pokazati več solidarnosti. Sedaj, ko sem prisluhnil kolegom, mislim, da bi Evropski parlament moral imeti večjo vlogo in ne ostati samo demokracija na papirju tudi nacionalni poslanci bi morali biti tukaj bolj pogosto, da bi slišali, kaj mislijo ljudje v njihovih državah. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa iz Združenega kraljestva, Lordska zbornica. Wagner, prosim. Hvala lepa. Gospod predsedoči, hvala lepa, da lahko zastavljamo vprašanja. Nekaj kratkih pripomp. Najprej naj vam čestitam, da nimate razvojnega načrta za Brexit. Upajmo, vsaj kar se nas tiče, ne, tega ne bo potrebno niti pripraviti. Moj odbor pripravlja poročilo in želela sem se na kratko dotakniti tega. Ali menite, da, je, da so ambicije poročila petih predsednikov nekaj, kar lahko prinese rezultate, glede na to, da smo že deveto leto v recesiji? In kar se tiče evropskega semestra in makroekonomskih neravnovesij, sem zelo zadovoljna, da lahko spregovorim po nemškem poslancu, kaj ti. Veliko držav ima presežek, dosti pa jih ima potem tudi primankljaj. In menite, da imate urodja, da se soočite z neravnovesi, kar se tiče presežkom, pa tudi kar se tiče primankljajev. In za zaključek, mar menite, da bi evromoče tudi imelo na primer svoje finančno ministerstvo, da bi tako bila ustvarjena fiskalna unija, glede na to, kar ste ravno kaj dejali o fiskalni konvergenci. Sedaj pa še zadnje vprašanje za predsednika komisije iz Evropskega parlamenta. Rodriguez, prosim. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste prišli k nam. Vemo, da je situacija težka, tudi za vas. Govorim kot poročevalka eh, v zvezi s poročilom o gospodarski rasti. In še vedno se pogovarjamo in razpravljamo o teh zadevah, sama pa verjamem, da bo ta parlament sprejel poročilo, ki bo gospodarsko in socialno konvergenco postavil na vrh seznama prednostnih nalog. In to je tudi v duhu tega, kar je komisija predlagala. In mislim, da se moramo s partnerji na socialnem in ekonomskem področju pogovarjati enakopravno. In zato mislim, da moramo še podariti eh, aktivno delovanje na investicijskem načrtu, ki je edini dobra podlaga za napredek in razvoj Evrope. Na ekonomsko-socialnem področju so ostale številne naloge, ki so osrednjega pomena, da se Evropa lahko sploh še nadalje sooča s številnimi krizami. Evropski parlament gre po moje v dobro smer in prepričana sem, da bomo lahko dobro sodelovali z nacionalnimi parlamenti in zato zato bi res rada povdarila, da moramo nadaljevati skupno delo, še zlasti tesneje sodelovati z Evropsko komisijo in to bolj sistematično. Najlepša hvala, gospa poslanka. Takoj dajem besedo gospodu Žanklodu Junkerju, predsedniku Evropske komisije, da odgovori še na ta zadnji sklop vprašanj in s tem bomo zaključili del namenjen razpravi s komisijo. da hvala lepa, eh, gospod predsednik, in tudi vsem, ki ste zastavili vprašanje, ampak če jih pravilno preštejem, je to 14 vprašanj. In glede na to, koliko časa imamo še na voljo, bi na kratko odgovoril v bistvu na pet, ne na 14 vprašanj, ampak petim kolegom in kolegicam, ki so zastavili vprašanja. Naj začnem s kolegom Posom, ki je ugotovil, da imamo bolj pomembne predsednike držav in manj pomembne. Dejal je, da si nekateri pomembni voditelji držav želijo, da bi izvedli poročilo petih predsednikov. Ne vem, kateri so ti, ker tudi ne vem, kateri so manj pomembni. Vsi so enako pomembni. Mnenja sem, da je poročilo petih predsednikov zelo resen predlog predsedniku instituciji in želel sem, da bi vključili v to tudi Evropski parlament in preko Evropskega tudi nacionalne parlamente. Zato sem predsedniku Evropskega parlamenta prosil, da sodeluje pri tem. Najprej smo imeli samo štiri predsednike in to je pomagalo poročilo, kajti zajeli smo potem še nekaj točk ki jih sicer brez sodelovanja Evropskega parlamenta ne bi. Seveda pa obstajajo precejšnje razlike v stališčih med pomembnejšimi in manj pomembnimi voditelji držav. Imamo nekatere pomembnejše premijeje, ki spontano ne morejo podpreti predloga komisije, še prav posebno tudi v Nemčiji so težave s tem. Kajti ni tako, da bi kar tako z jasnega uvedli evropsko zakonodajo. Najprej bi morali izpolniti precej predpogojev, preden bi prišlo do zavarovanja ranjenih vlog. Tega ne vidim pred 2025. Še prej moramo napolniti nacionalne državne blagajne, preden lahko stopi evropska raven, če to povem bolj preprosto nekatere države članice pa si želijo več možnosti investiranja na nižji ravni, lokalni ravni. Seveda to ni naloga komisije, vendar pa komisija bo take predloge v naslednjih tednih analizirala, tako da bi potem morda lahko zapolnili vrzeli pri naložbo, še prav posebno na lokalni ravni tukaj je potrebno še precej nadoknaditi. 17 odstotkov manj naložb je v državah članicah Evropske unije, kot je to bilo leta 2007. In seveda mislim, da je potrebno videti stičišča in povezave med obravnavo begunske krize na ravni nacionalnih držav in vprašanji, ki so povezana z evropskim semestrom in izvajanjem proračunske politike in financiranja solidarnosti posameznih kohezijskih in strukturnih politik v Evropi. Socialni dumping. Da, gotovo ste se tudi z mano intenzivno ukvarjali, če se prav spomnim. Komisija je predstavila predloge v tej smeri in dobro je videti, da nizozemska vlada sedaj intenzivno izvaja te predloge. Nizozemsko predsedstvo, pa tudi komisija, bosta zvesta borca, kar se tiče usklajevanja davčne politike v Evropi. In, in kolega eh, eh, Espanjol že. In če ne odgovorim še našemu španskemu kolegu glede hitrosti izvajanja investicijskega načrta, lahko rečem res je, e, imamo zelo kratek rok za mobilizacijo e, velike količine zasebnih sredstev in eh, sam sem prepričan, da bomo napredovali še hitreje, že v 22 državah članicah vidimo konkretne učinke ker se bo začelo delovati na konkretnih projektih in eh, rad bi videl več napredka tudi na celotnem ozemlju Evropske unije. In rad bi rekel tudi to, da moramo okrepiti najšipkejše pri eh, ekonomskem razvoju in ravno tam je treba najbolj pohiteti z izvanjem investicijskega načrta. Treba je torej najti način, da raztegnemo to obdobje aktivnega delovanja, še bolj kot je to izhajalo iz očet, eh, začetnega predloga komisije. Grškemu kolegu lahko rečem, da lahko samo ponovim to, kar sem že večkrat rekel in tudi dokazal s svojim eh, delov, delovanjem. Namreč eh, odziv na krizo ni samo uh, Eh, pretirano varčevanje in strogi ukrepi. Sam sem eh, pristaš eh, konsolidacije javnih financ, strukturnih reform in to je to, za kar si prizadevamo v okviru evropskega semestra. In še investicije, to je ta tretji element. Vsi ti elementi pa so nujno potrebni za nadaljni razvoj in so osnova naše prihodne ekonomske politike. Menim, da je zelo uh, škodljivo ravno to, da nimamo zadostnega nadzora, kontrole. Tu je komisija tudi podala svoje predloge, ker če ne bomo tukaj storili nekaj odločnega, potem bomo postali nazadnjaški kontinent, ki bo stalno v zaostanku za drugimi. Vendar nekatere države članice tega še niso sprevidele. Komisija je že leta 2014 eh, predlagala konkretne ukrepe tudi v zvezi z begunci, njihovo preselitev in premestitev, nadzor nad zunanimi mejami, skupno ukrepanje vseh držav članic in tudi eh, ukrepe glede vračanja v države porekla. In vendarle vidimo, da ti ukrepi niso bili sprejeti ali pa niso izvajani in tako smo prišli do tega kaotičnega stanja, ki smo mu priča da, danes. In tridja pa se, da smo z določenimi težavami soočali stalno skoraj da že eno stoletje. Žal pa vas bo moral kratkem zapustiti in vas puščam v varnih rokah gospoda predsednika. Najlepša hvala tudi vam, gospod predsednik. E, jasno je, da se vsi zavedamo, da je treba uravnotežiti prvi steber in potem to uskladiti še z drugim stebrom v zvezi z rastjo. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste bili z nami za to kratko obdobje našega dialoga. Veliko sreče in uspeha pri vašem delu. Gospod Šulc, predsednik Evropskega parlamenta, je že blizu eh, in bo prišel že pravočasno, da bo lahko svoj govor imel ob zaključku dopodanskega dela tega zasedanja in se bo lahko aktivno vključil v današnji program po prvem eh, plenarnem zasedanju bomo imeli še drugo plenarno zasedanje, ki bo tudi posvečeno evropskemu semestru. To bo tudi potekalo v tej dvorani. Predsedoval pa bo gospod Roberto Valtieri, predsednik odbora za gospodarske zadeve in tudi Tomas Handel iz odbora za socialne zadeve Evropskega parlamenta. Na tem drugem plenarnem zasedanju bo navzoč tudi gospod Dobrovski s podpredsednik komisije zadolžen za socialni dialog in tudi komisar zadolžen za davče in carinske zadeve. Potem bomo imeli tudi pauzo za eh, kosilo, imeli bomo tudi sestanek ob treh popovdne eh, z odbori, predtem še s političnimi skupinami. Potem bomo imeli tudi odbor, sestanek z odborom Ekon in eh, pregledali bomo stanje bančne unije, to bo potekalo v PHS 3.05.0, to je dvorana ravno nasproti tej. Potem je tu še eh, sestanek, ki ga organizira odbor EMPL eh, z vprašanjem, kaj je socialni trojni A. Tu bo šlo za vprašanje določitve minimalnih plač in socialnih pravic. Eh, Tu bodo sodelovali vsi uh, zainteresirani in tudi številni strokovnjaki. To bo potekalo v dvorani Jozef Antaljan 4Q1, to se pravi četrtem nastropju. Tretji sestanek bo medparlamentarni odbor, ki ga organizira odbor za proračun. Gre za zanimivo tematiko politiko, glede prihodnosti, demokratične odgovornosti na tem področju. Sestanek bo potekal v Jan 6Q2, to je v, na šestem nastropju stavbe eh, Jozef Antal. Sedaj bom isto ponovil še v francoščini, to, kar sem rekel na samem začetku. Tisti, ki želite zastaviti vprašanje, prosim da jih zabeležite na kartice, ki so vam na voljo oziroma na takele liste. Če ste torej nacion... poslanec ali poslanca nacionalnega parlamenta ali Evropskega parlamenta, torej navedite, odkud prihajate, kakšna je vaša funkcija in kateri politični skupini pripadate. Torej, če imate vprašanja za predsednika Šulca ali podpredsednika komisije Dombrovskisa ali pa za komisarja Moskovicija, zapišite ta vprašanja in jih predajte vnaprej. Pomembno je, da delamo vsi skupaj, da sodelujemo veliko krat, smo priča občutku, da gre za določeno tekmovanje eh, med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, vendar menim, da to ni pravi način razumevanja pogodbe. Namreč naše delo je skupno, e, zakonodajno delo je utemeljeno na subsidijarnosti in vedno imate možnost, da se izrazite in e, se oglasite, če se sprejema kaj, kar se po vašem mnenju ne ujema z načelom subsidijarnosti. No, in če bomo delovali še naprej v tem tekmovalnem duhu, bo to še nadalje škodilo eh, evropskemu gospodarstvu in uh, mislim, da ne bomo rešili ne gospodarskih problemov, ne problemov z begunci in tako bomo dali le priložnost terorizmu, da se razvija še naprej. Torej, ne glede na to, da naše delo temelji na načelih subsidijarnosti, je pomembno, da tesno sodelujemo tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti med seboj in da nadaljujemo s skupnimi prizadevanji skupnim delom, ter da poizkušamo še naprej eh, uveljaviti naše delo tudi po različnih državah članicah. Vsi vemo, kakšno je stanje, vemo, kaj se dogaja. Gospodarska kriza še, se še zdaleč ni zaključila. Včeraj smo imeli tudi dialog z gospodom Dragim, predsednikom Evropske centralne banke, ki je tudi rekel, da pričakuje, da se bodo zadeve izboljševale, vendar zelo počasi, tako da je treba delovati skupaj še naprej tako pri izvajanju sprejetih eh, finančnih politik kot na področju boja proti davčnim utajam in izogibanju plačevanja davkom. Tu je še zlasti podarjen pomen sodelovanja med eh, Evropskim parlamentom in uh, nacionalnimi parlamenti. To sodelovanje je treba še dodatno okrepiti, tudi način našega dialoga, kako se pogovarjamo, kako zastavljamo vprašanja in odgovarjamo na nje, to je vse pomembno. No, sedaj pa je prišel že gospod predsednik in daj mu takoj besedo, tako da bo lahko zaključil prvi del našega zasedanja. Ehm, zdaj vem pa, ali ste že dobili tudi vse vprašanja. Gospod predsednik, imate besedo. Dank, ja, Hvala lepa, gospod Tajani, gospe in gospodje. Hvala za vašo, vaše potrpljenje. Hvala za vašo prisotnost. Opravičujem se za zamudo. Najprej hvala Antoniju Tajaniju, zato da je bil pripravljen zasesti moje mesto za nekaj trenutkov. Und ich würde Ihnen gerne kurz erklären, warum ich. Na kratko vam bom povedal, zakaj vas nisem mogel pozdraviti na začetku tega zasedanja. Namreč med 9. in 10. je bil pri nas britanski premije. To je bilo v okviru priprav na Evropski svet. Premije Cameron zaradi tehničnih težav na letališču v Parizu ni mogel biti prisoten že ob devetih, prišel je šele ob pol desetih, 9.40 sva začela s pogovorom in pogovori so trajali še dlje, kot smo predvidevali, Zato lepo prosim, da me razumete, zakaj nisem mogel biti tako izjutraj tukaj, kajti z gospodom Cameronom sva govorila o stališču Evropskega parlamenta in stališču, ki ga v parlament predstavijo na četrtkovi seji Evropskega sveta v zvezi z izhodom oziroma referendumom Velike Britanije. Lepo je, da vas je toliko tukaj danes, kajti posvetovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom so zelo pomembna. To velja za Evropski semester, kot tudi za razprave v zvezi z 13. členom fiskalnega pakta. Po mojem mnenju je to ključnega pomena. Seveda pa je pomembnejše več vprašanj, o katerih sva z premijem Cameronom govorila danes zjutraj. Zato je morda tudi za vas zanimivo, če vam na kratko povem, o čem smo danes zjutraj govorili z Združenim kraljestvom. Veste, da si vlada Združenega kraljestva želi, da bi v pogodbi, kjer je navedeno, da je Evropska unija vedno tesnejša unija ljudi, da bi to razglasili kot neobvezujoče za Združeno kraljestvo in da bi v reviziji pogodbe, ki jih bo nekoč v prihodnosti, tudi zapisali, da to ni obvezujoče za Združeno kraljestvo. O tem sva govorila z premijem Cameronom danes jutraj. V Evropskem svetu bomo o tem prav gotovo razpravljali, kajti obstaja cela vrsta držav članic in tudi večina v Evropskem parlamentu, ki meni drugače. Kajti menimo, da bi na nekaterih političnih področjih, predvsem na tistih političnih področjih, o katerih boste vi govorili v prihodnih urah, potrebovali še več povezovanja. Še posebej, če si pogledamo, kako se razvijajo finančni trgi, kako se razvija bančni sektor. Prav gotovo velja, da potrebujemo vedno tesnejšo unijo ne pa, da bi prišlo do vedno večje razdrobljenosti na države članice. In glede na to, da imamo vedno globji trg, mislim, da je naše stališče ustrezno. No, v četrtek bomo o tem prav gotovo morali razpravljati. Prav tako pa imamo veliko držav članic in tudi večino v Evropskem parlamentu, ki je mnenja, da ne more biti tako, da bi v prihodni reviziji pogodbe revizija, ki jo zahteva Združeno kraljestvo, bila edina revizija. Ne, potem bi lahko uvedli drugi, tudi druge elemente in tudi to bi moralo biti vključeno v sklepe sveta. Govorila smo še o enem vprašanju in sicer odnos med evroobmočjem in in državami zunaj evromoča v skupnem trgu. Imamo skupni trg v Evropski uniji. Ta skupni trg pa temelji na pogodbah. Po mojem mnenju ima Združeno kraljestvo upravičeno zahtevo, da ni predmet diskriminacije kot država, ki ni v evroobmočju to si zaslužijo, so eno največjih gospodarstev na svetu, veliko prispevajo v proračun EU, prav gotovo so tudi gospodarska sila na našem skupnem trgu, vseeno pa niso pristopili k evro. Zato mislim, da Velika Britanija upravičeno zahteva, da ne bodo prikrajšani na tem skupnem trgu čeprav so pač sprejeli odločitev, da ne bodo k, pristopili k evro. To drži, ampak drži tudi nekaj drugega. Države evroobmočja pravijo, da si želijo poglobljenega sodelovanja v evroobmočju in odločitve v okviru evroobmočja ne smejo biti predmet neke vrste veta držav, ki so zunaj evroobmočja. Seveda po eni strani ne želimo diskriminirati, po drugi strani pa ne smemo dopustiti pravice veta državam, ki niso v evroobmočju. O tem sva intenzivno govorila danes zjutraj. Zelo sem optimističen, da bomo v četrtek našli neko kompromisno rešitev. Nekaj je jasno. Osnova, torej evroobmočje in skupni trg sta urejena z evropsko pogodbo. In pogodba o Evropski uniji jasno zadeve določa. V tretjem členu je zapisano, da ima Evropska unija ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je evro. Dve države imata izuzetje, Združeno kraljestvo in Danska. Švedska pa je država, kjer so se na referendum odločili, da ne bodo pristopili k evro. Drugače, pogodba velja in v pogodbi je pač navedeno, da države, ki ne spadajo v evroobmočje, morajo storiti vse, da uvedejo evro. Razen teh treh držav, seveda. Države so tudi ratificirale fiskalni pakt in mu pristopile. Imamo torej 19 sedem in dve državi. 19 jih je v evroobmočju, sedem jih je, za katere pogodba velja in dve državi sta, ki se pogodbe ne držita, ker ima to ni treba. Mislim, da se lahko dogovorimo na tej osnovi. Govorila sva tudi o vprašanju boljšega sodelovanja institucij EU z državami članicami, Govorila sva tudi o tem, da že približno eno leto med komisijo, svetom in parlamentom izvajamo pogajanja o medinstitucionalnem sporozumu za boljšo zakonodajo ali boljše zakonodajno delo. V okviru tega medinstitucionalnega dogovora smo upoštevali veliko želja Združenega kraljestva za to, da bi zmanjšali bremena na MSP-je, da bi zmanjšali pretirana pravila, pretirano regulativo, da bi zmanjšali število izvedbenih in delegiranih aktov, da bi zmanjšali število pogojev v zvezi z izvajanjem teh pravil. Ta pravila so bila včasih res neprijetna. Sklenili smo sporozum, ki ga je treba še podpreti v parlamentu. Svet In komisija sta ta sporazum že sprejela, parlament ga še mora, čeprav večina je že zagotovljena. Združeno kraljestvo zahteva uh, veliko in povem vam lahko, da smo veliko njihovih zahtev že upoštevali. In še zadnja točka. Vi in mi, torej nacionalni parlamenti in evropski parlamenti, er, evropski parlament se ukvarjamo s tem vprašanjem, gre za socialne dajatve, kako bi lahko preprečili zlorabe socialnih dajatev. Po drugi strani pa moramo zagotoviti, da bo prost pretok delavcev v Evropski uniji zagotovljen. Prav tako moramo pa spoštovati prepoved diskriminacije. To je zelo težko vprašanje. Pri tem vprašanju je treba upoštevati dvoje in o tem se ne pogaja. V skupnem trgu imamo jamstvo svobode gibanja in to pomeni, da se državljani EU lahko naselijo in delajo v katerikoli državi Evropske unije. Nihče ne sme biti zaradi nacionalnosti, spola, barve kože, religije ali česarkoli predmet diskriminacije. Nihče ne sme biti predmet diskriminacije niti zaradi države izvora. To dvoje moramo torej združiti. Država upravičeno zahteva, če ima občutek, da se njen socialni sistem sistematično zlorablja ima pravico, da se pred tem brani, ampak to mora biti urejeno v skladu z svobodo gibanja in prepovedjo diskriminacije. O tem bomo prav gotovo govorili na četrtkovi seji Evropskega sveta. Zakonodaja bo iz tega izhajala in parlament bo skupaj z svetom zakonodajalec na tem področju in Povedal sem mu, da se bomo strogo držali temeljnih načel, ki so napisana v pogodbi. Nacionalni parlamenti ste prav gotovo zainteresirana stran, zato ker so tudi vaši socialni sistemi predmet razprave. Gospe in gospodje, o tem sva torej govorila. To sem vam predstavil zato, ker so vsi pripravljeni storiti vse, da bo Evropska unija ostala enotna in da bo Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Sam se bom za to boril, mislim, da smo z Združenim kraljestvom močnejši. Mislim pa tudi, da je Združeno kraljestvo močnejše, če je v EU, kot če so na svojem. Hudič se skriva v podrobnostih, kakor veste. Razlika je torej med neko splošno držo in podrobnostmi, ki jih je treba še rešiti. Ta teden bomo vsi poskusili reš najti rešitev, kajti neodvisno od tega, kaj se bo zgodilo z Združenim kraljestvom, nas v četrtek čaka še problematika beguncev. Mislim, da je treba jasno povedati, da nas čaka tudi nerešeno vprašanje Sirije. V Siriji so zadeve res skrb vzbujajoče, konfrontacije je vedno več, vedno več je civilnih žrtev. Zato je vedno večji tudi pritisk na nas, da poskrbimo, da se vojaška eskalacija ne nadaljuje. Vse strani v tem sporu morajo sesti za pogajalsko mizo v Ženevi in to brez predpogojev to bo težko doseči, ampak po mojem mnenju je to edina pot. Vojaške rešitve v Siriji ne bo. Zato bomo o tem govorili tudi v četrtek. Turška vlada bo tudi prisotna zaradi vprašanja beguncev in z turško vlado moramo poskusiti sodelovati pri vseh vprašanjih, tako pri vprašanjih beguncev, kot tudi pri vprašanju deeskalacije konflikta v Siriji. Vem, da to ni strogo na dnevnem redu, ampak eh, glede na to, kakšna je situacija, da sem bil danes zjutraj odsoten, se mi je zdelo, da imate vsaj pravico do tega, da izveste, zakaj sem bil odsoten. In tudi gospod Juncker vam je v svojem uvodnem nagovoru z vidika komisije povedal, kako pomembna je ta konferenca. Hvala še enkrat, kolegi Tajanju. Danes jutraj, ko je prišel v parlament, sploh še ni vedel, da bo moral predsedovati tej seji. Hvala lepa, da se je odločil to storiti in hvala lepa tudi vam za vašo pozornost. There are eight speakers. Osem govornikov imam na seznamu, lepo vas prosim, eno minuto ima vsak na voljo. Potem pa bo predsednik Šulc zaključil razpravo. Prvi govornik iz Avstrije, gospod Krajner, izvolite. Uh, yes, chair. Um... Da, hvala, gospod predsednik. Če ne se navežem na prejšnjo razpravo, naj povem, da se strinjam, da morajo države, ki imajo določen manevrski prostor v svojih proračunih, to uporabiti za to, da pospešijo zasebno porabo. Vendar zdi se mi, da v Evropi ni problem zgolj zasebna poraba, temveč tudi javne naložbe. Torej, poznamo poslovne, javne, zasebne naložbe in če govorimo o tem, kakšne programe in kako velike bi morali imeti, potem se ne moremo zanašati na manevrske prostore proračunov držav članic. Mislim, da bi morali temu nameniti en odstotek BDP-a najmanj in tu bi šlo za 130 ali 140 eh, milijard, hkrati pa govorimo o programih, ki se izvajajo in ki so vredni komaj za 6 milijard. Tako da ne morem biti zelo pozitivno eh, nastrojen do raznih Junkerjevih programov, ker eh, se mi zdi, da gre za premalo in prepozno. Zato me zanima, kdo bo potem v končni fazi odgovoren ali komu bomo naložili odgovornost, da pomaga tisočem, stotinam tisočev ljudi, ki prihajajo iz Sirije. In mislim, da je to vprašanje ki ga moramo reševati skupaj in mislim, da so to uh, hoteli uh, eh, podariti tudi vsi, ki opozarjajo to, da se pozablja, da so vse države članice z vstopom v Evropsko unijo sprejeli določila vseh mednarodnih konvencij, ki se nanašajo na pravice beguncev in tudi človekove pravice. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Gramatikakis iz Grčije. Kire provedre, ignorizo ti je sis prosopika, ehete diks stopal. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod predsednik, vem, da se osebno zelo zanimate za Grčijo, čeprav so nekateri včasih celo menili, da gre za umešavanje v notranje zadeve. Ampak poglejmo si, kako je z Grčijo danes. Grčija se še vedno bori s težavami in lahko rečem, da si prizadeva, izpolniti svoje obveznosti. In če govorimo o beguncih, potem lahko rečemo, da je Grčija res storila vse, kar je v njeni moči, da pomaga beguncem, medtem ko druge države članice postavljajo zidove na svojih mejah. In pri vsem tem se Grčija sooča s hudimi ekonomskimi težavami. In bori se s težavami na dveh ali treh frontah sočasno. Zato me zanima kaj boste vi rekli ali pa storili za to, da boste lahko pomagali Grčiji. From, from Cyprus. Sedaj pa z Cipra, gospa Kutra Kukuma. Hvala, moje vprašanje se prav tako nanaša na na razprave, ki smo jih že imeli prej. Namreč gre za proračune držav članic evrskega območja. Tu se sedaj proračuni preoblikujejo, ker teoretično gledajo eh, na to, kot eh, da hočejo pospešiti razvoj prostega trga. Vendar to vodi k temu, da so naše družbe vedno manj eh, usklajene, vedno večje prepad med enimi in drugimi. In dejstvo je, da je veliko delavcev, ki so ostali brez dela, še več pa je starejših, ki so začasno zaposleni, s tem so izgubili vse eh, prednosti eh, iz socialnih prispevkov. Potem imamo tukaj tudi velik nezakonit eh, dotok priseljencev. In zanima me, kako si predstavljate, da bodo lahko države članice uveljavljale svoje lastne socialne politike pod težo evropskih ukrepov. Za portugalsko gospod Tigo Pereira. Lepo pozdravljeni, eh, gospod predsedujoči, gospod Šulc, poslanke in poslanci v tem parlamentu. Hvala. Imam dve vprašanje, ki sta po mojem zelo pomembni za prihodnost bančne in fiskalne unije. Če gre za mehanizem eh, garancij depozitov, je nekaj bistvenega za prihodnost evra, vendar ne vidim, da bi tu prihajalo do nekega hitrega napredka. Kaj torej namerava storiti Evropski parlament v zvezi s tem? Drugo vprašanje v zvezi s fiskalno unijo in evropsko schemo za reševanje brezposelnosti. To je tudi nekaj pomembno za to, kako se bomo soočili z naslednjo krizo. Popolnoma jasno je, da naslednja kriza pride. Edino, če se ne vemo, ali pride v letu dveh ali treh. In kako se bomo pripravili na to naslednjo krizo, sicer se bodo številne države članice soočile z veliko nesrečo. Gospod Dekaj iz Kosova. Najlepša hvala. Vem, da se vsi v Evropi spopadajo s težavno ekonomsko situacijo in s krizo. Glede na to, da prihajam z Kosova, eh, lahko rečem, da je del težav, ki, s katerimi se soočamo na ekonomskem področju, tudi povezan s tem, da upamo na evropsko integracijo in zaradi naraščajočega razvoja demokracije, za katerega si močno prizadevamo, imamo še dodatne težave. Prepričani pa smo, da je pravica svobode državljanov Kosova nekaj, kar je ugrajeno v same korenine Evropske unije. In mislim, da smo na tem področju izpolnili vse pogoje, ki so nam bili postavljeni. Eh, in sedaj pričakujemo odziv od evropskih institucij. Seveda je to bolj stvar komisije, ampak glede na to, da je komisija zaposila te prostore, postavljam vprašanje gospodu Šulcu, kakšna je naša prihodnost. Hvala. Iz Evropskega parlamenta, gospod Papali Mudis. Najlepša hvala. Strinjam se z vami da sedaj ni pravi čas za izhod iz Evropske unije, kot ste rekli gospodu Cameronu. Ravno obratno, čas je za tesnejše in učinkovitejše medevropsko sodelovanje. Vendar tisto, kar je treba storiti najprej, je, da začnemo izvajati vse tisto, kar smo sprejeli. Mi Že od septembra govorimo o tem, da so Evropski parlament, komisija in svet sprejeli odločitev, da se 160 tisoč beguncev prestavi po Evropi. Vendar jih je za enega premeščenih samo približno 400. Potem je zanimalo, ali lahko imamo uh, Evropsko unijo a la carte, tako rekoč, da se Mačari ali drugi odločijo, kaj bodo storili, vzamejo denar iz evropskih skladov za to ali ono zadevo, vendar ne upoštevajo skupnih odločitev. Kaj pravite na to? From Poland, Miss Klok. Iz Poljske je gospodična Klok. Ja, hčem zvučiti uvade jednak. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik rada bi vas opozorila na stanje v gospodarstvu. Menim, da bi politiko morali oblikovati tako, da krepi gospodarski razvoj. Prav tako eh, bi morali Evropski strateški investicijski sklad uskladiti z drugimi evropskimi skladi in tudi poenostaviti vsa pravila igre na tak način, da bi povečali sinergijski učinek med evropskimi, zasebnimi, nacionalnimi in javnimi skladi. V imenu Poljske in tudi Evrope kot take lahko rečem, da smo v bistvu dosegli uh, vse cilje iz prejšnjih modelov rasti, vendar sedaj potrebujemo novega na temelju petih stebrov. Ponovna industrializacija, Eh, inovacija, zadosten kapital za razvoj gospodarstva in trajnostno rast. To so osnove, vendar ne smemo pri tem pozabiti razvoja podeželja. Sedaj pa še vprašanje, kakšna je perspektiva delovanja parlamenta in komisije za ponovno industrializacijo Evrope. Doslej smo govorili predvsem o storitvah, sedaj pa me zanima, do katere stopne sploh lahko ponovno oživimo proizvodnjo. Namreč po mojem Evropa potrebuje ravno to. In še končno vprašanje za našega predsednika. Kakšno je stališče Evropskega parlamenta in Evropske komisije o Severnem toku 2? plinovodu. Vemo, da ta projekt v bistvu krši pravila svobodne konkurence, da nikako ni v skladu z načelom solidarnosti. In končno, ker prihajam iz Šlezije, me zanima tudi to, ali je res možno obravnavati premog drugače, torej da bi ga predelali tako, da bi rešili na tisoče in tisoče delovnih mest. Hvala. Yes, thank you, Mr. President, and thank you for a clear speech. Najlepša hvala. Uh, hvala tudi za jasne omembe Sirije in da je treba probleme v Siriji rešiti. To je seveda tudi uh, razlog za št veliko število beguncev. Ta parlament je prejšnji teden sprejel rezolucijo, kjer je izjavil, da je treba delovanje Daesha označiti kot genocid in naše države se soočajo tudi z drugimi vprašanji eh, do tukaj pri nas eh, obravnava tiste, ki so iz naših držav odšli in zagrešili genocide in potem eh, kaj je z bombardiranjem in granatiranjem delov Sirije, eh, medtem ko po drugi strani dajemo milijone in milijarde evrov državi, ki sodeluje pri tem. Eh, mislim seveda tudi Turčijo s tem. Carriello. Iz Italije gospod Carriello. Onorevole Cariello, la parola. Gospod Cariello, imate besedo. Oprostite. Po mojem mnenju se moramo začeti zavedati eh, tega, kar je počel predsednik Šulc danes do povdne in posvetiti pozornost temu, kar je rekel. Prednost je dal predsedniku vlade Združenega kraljestva, gospodu Cameronu. In eh, se je z njim sestal zaradi tega, ker si ta prizadeva za enostranski izhod iz Evropske unije v luči prihajajočega sestanka na vrhu. No, to je sedaj tipično za Evropsko unijo. Državi članici se prisluhne samo, ko začne postavljati določene pogoje in ko začne izsiljevati na nek način. Mi smo ponavadi eh, zelo osamljeni, kadar povzdignemo glas v Evropi. Prizadevamo si namreč, da bi se razprave spet osredotočile na evro. Razmerja med različnimi državami članicami v tej razpravi so zelo pomembna tudi v razmerju do Evropskega parlamenta, ker gre za različne pogajalske taktike. Ampak v vsakem primeru se državi posveti pozornost zgolj, kadar hoče zapustiti Evropsko unijo. Menim pa, da je treba pozornost državam članicam posvečati tudi sicer. Treba se je posvetiti tudi postopkom znotraj tega parlamenta, da bi imeli jasnejšo razpravo o perečih problematiki, s katero se soočajo države članice. No, sedaj pa gospa baronica Fasner za Združeno kraljestvo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod predsednik, za to kratko poročilo o razpravah z gospodom Cameronom. Rada bi se navezala na nekaj tega, kar ste povedali, od te, ki so znotraj in zunaj evrskega območja, z druge besedami, ko ste govorili o Združenem kraljestvu. Namreč, mi bi radi, da bi bilo evrsko območje uspešno, da bi izstopilo iz recesije, da bi imelo uspešno gospodarstvo in da bi storilo vse, kar je potrebno v smislu integracije. In sama nikoli nisem slišala nikogar tekom naših eh, preiskav in eh, raziskav, ki jih izvajamo, ter anket, da bi kdo rekel, da je proti evrskemu območju. Seveda nismo, ampak eh, rada bi, da bi tudi vi povedali drugim, kadar se pogovarjate o tem, da si vsi želimo uspeh evrskega območja, da spremljamo dogajanje z velikim zanimanjem, ampak Gospod Junker žal danes ni odgovoril na moje vprašanje v zvezi s tem. E, toliko sem hotela povedati o perspektivi Združenega kraljestva. Še zadnji govornik, gospod Jakobson iz Švedske, potem je na vrsti čas za odgovor predsednika. Um, ja. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod predsednik, rad bi poudaril nekaj zvezi s tem, kar je izpostavila že Avstrija. Namreč švedska situacija je zelo podobna. Švedski državljani, švedski parlament, vsi se sprašujemo, ali bi moral Evropski eh, svet izvajati svoje obljube in premeščati begunce po Evropi ker pravzaprav ne vidimo, da bi se karkoli zgodilo po sprejetju te odločitve pri svetu. In mislim, da to ni dobro, eh, če imamo toliko težav pred seboj, tudi gospodarsko krizo, bi morali stopiti skupaj in reševati te probleme z druženimi močmi. Zato bi rad spomnil vse tukaj, da Eh, švedski državljani veliko prispevajo, so že veliko prispevali doslej v to Evropsko unijo, v proračun Evropske unije, vendar sedaj vidimo, da leta v praksi ne funkcionira. Kar pogledajmo si, kakšno je stanje danes na švedskem. Imamo novo zakonodajo o začasnem azilu, in sedaj smo pravzaprav na najnižji stopni, da smo še skladni z evropsko zakonodajo. In zakaj? Zato, ker Dublin ne funkcionira več. In zakaj se to dogaja? Zato, ker številne druge države članice ne prevzemajo svojega dela odgovornosti. Naj vas spomnim na to. In zakaj ne deluje sklep o premestitvi? Najlepša hvala in sedaj za zaključek eh, predsednik Evropskega parlamenta, gospod Šulc. Hvala lepa. Different, uh, Mislim, da vaše vprašanje. Ja? Zadeva veliko političnih elementov, ki so med seboj povezani. Če se bomo spustili v podrobnosti različnih problemov, še posebej nerešenih problemov, bomo videli, v kako dramatični situaciji smo, še posebej ta teden. Nekaj želim jasno povedati. Evropska unija bi lahko razpadla. V Evropskem parlamentu je veliko poslancev, ki bi si to želeli videti. kadarkoli v plenarni dvorani slišimo, da je Evropska unija brezpredmetna, neočinkovita, da deluje proti želji in volji ljudi in tako naprej, so to običajno skrajni desničari in ti si med seboj tudi bučno ploskajo. V Evropi so nekatere stranke, ki menijo, da je interes države večji od interesa skupnosti. Nekateri menijo, da je njihova država pomembnejša od drugih držav, da Evropa moti, da je neuporabna, da jo je treba zastaviti drugače. Ti ljudje dobivajo volitve, deležni so torej občutne podpore. Prosili ste me za moje osebno mnenje, ne za mnenje predsednika Evropskega parlamenta. Velika večina v Evropskem parlamentu je za poglobljeno Evropsko unijo. V Evropskem parlamentu imamo močno opozicijo. Eden od eh, predstavnikov opozicije pravkar da je intervju za medije. Če se obrnete nazaj, ga boste videli. On vedno trdi, da je Evropska unija že zdaj propadla. Velika večina evropskih poslancev pa je za poglobitev Evropske unije. Gospod Farage je bil tam le zadaj, samo na hitro je skočil v dvorano, da je podal intervju in sedaj bo seveda takoj zapustil dvorano spet. Sam menim, da bi Evropska unija morala ostati združena. Zgodovinske izkušnje, še posebej v Evropi, nam jasno govorijo, da ko države v Evropi niso čezmejno sodelovale, je vedno Evropa bila v težavah. In to se je za države v Evropi končalo s katastrofo. Zato je bilo obdobje druge polovice 20. 20. stoletja najboljše obdobje v Evropi. Sodelovali smo na osnovi sodelovanja, na osnovi miselnosti, da smo skupaj močnejši kot posamezno. Res je, imamo heterogene interese, ampak pripravljeni moramo biti na to, da poiščemo pošten dogovor. In to je nujno, če želimo ohraniti dostojnost in mir. Tega ne smemo postavljati pod vprašanje. Torej, vsi tisti, ki ste govorili o beguncih. Solidarnost je načelo. Gre za temeljno načelo. Če se odpovemo temu načelu, če govorimo, da smo solidarni samo tako in takrat, ko mi to koristi, potem je moja solidarnost pogojena, pogojena z mojimi interesi, Solidarnost je treba razumeti kot dvostranski proces. Včasih daješ, včasih dobiš. Če se odpovemo temu načelu, bomo spodkopali Evropsko unijo. In to se dogaja zdaj v begunski krizi. Nemčija, Avstrija, Grška, Grčija, Švedska. Te države same ne bodo rešile krize z begunci. Res je. 160 tisoč bi jih morali razdeliti na začetku, zdaj smo jih porazdelili 400 tisoč. Francozi rečejo, mi jih bomo vzeli 30 tisoč, Nemci so rekli 40 tisoč, to je že 70 tisoč. No, za preostanek Evropske unije ostane še torej 90 tisoč ljudi. To pomeni 3-4 tisoč ljudi za posamezno državo. To ni nobena preobremenitev. To je izvedljivo. Pravilo, ki smo ga pripravili, je, enomesečno plačilo v skladu z BDP-em pod, upoš pod pogojem upoštevanja seveda že izplačanih zneskov in že sprejetih beguncev. To je zelo pošteno in pri beguncih ne gre za menedžmentski problem, ampak za ideološka nasprotovanja. In to moramo rešiti, če ne želimo, da razpade Evropska unija. Vprašanje nizozemskega kolega. Seveda bomo še vedno soočeni z novimi toki beguncev. In vem, kako se je težko pogajati z državo, kot je Turčja. Oni imajo svojo politiko do kurdov, naprimer. V tem parlamentu o tem zelo vroče razpravljamo. Po drugi strani pa je treba povedati, da sem bil pogosto tam. In begunci iz Sirije so v turških taboriščih deležni boljše obravnave kot v nekaterih državah Evropske unije. In tam zgledno skrbijo za nje. Turčija je dolgo imela odprte meje s Sirijo, zato da je sprejemala begunce iz Sirije. In vas lahko samo pozovem, da bi odprli mejo med Kilisom in Alepom. To je moralni konflikt. Namreč ne strinjamo se z politiko države, po drugi strani pa državo potrebujemo zato, da rešimo problematiko z begunci. Vaše vprašanje je imelo moralno konotacijo, ampak odgovoril bom pragmatično. Brez sodelovanja z Turčijo tega problema ne bomo rešili. To seveda ne pomeni, da bomo tiho v zvezi s tem, kar nam ni všeč v Turčiji. Oboje moramo storiti, kritizirali jih bomo in tudi sodelovali bomo z njimi. S tem sem odgovoril tudi na vprašanje švedskega kolega. Nekaj še v zvezi z Grčijo. Grčija potrebuje pomoč in to hitro. Upam, da bo Grčija to pomoč tudi sprejela. So globoko v finančni in gospodarski krizi in ob enem se soočajo še z veliko problematiko zaradi beguncev. Sama tega ne bi zmogla nobena država. Zato moramo Grčiji pomagati pri izgradnji žariščnih točk, pa tudi pri sistemu preseljevanja. Nima smisla, da gradimo žariščne točke, potem pa ljudi ne porazdelimo. To bi vodilo do tega, da bi Turčija postala veliko taborišče za sprejemanje beguncev. Zato potrebujemo ta sistem porazdelitve beguncev in iz Francije smo slišali, da bo njegova država sprejela 30, oziroma da bo Francija sprejela 30 tisoč ljudi, neodvisno od drugih pogojev. No, 160 pa smo jih že uh, morali razdeliti. Evropska unija vedno izgubi na zaupanju, če nismo sposobni izvesti te porazdelitve do katere so se dogovorile države članice, kar zadeva bančno unijo in zavarovanje vlog. No, kmalo bo zasedanje na to temo, morda bodo strokovnjaki, ki tukaj sedijo, lahko povedali kaj več. Sam pa želim še nekaj povedati. No, tudi kolegice in kolege iz Zvezdne republike Nemčije so tukaj. Tam je sistem zajavčenih vlog zelo kontroverzen. Bil sem, naprimer, župan nemškega mesta, zato poznam problematiko. Sistem bank v Nemčiji in vrčevalnic mi je zelo pri srcu, ampak pravila bomo morali najti za nemški sistem bank, zato pa moramo poskrbeti tudi, da bomo imeli dejansko sistem zajamčenih vlog v Nemčiji, kajti kolega iz Portugalska ima prav. Ko pride naslednja kriza, In če bo naslednja kriza spet vodila do tega, da naše banke niso sposobne preživeti teh šokov in da bodo davkoplačevalci morali spet vstopiti, potem mi politično tega ne bomo preživeli, vsaj ne brez posledic. In še nekaj o konvenciji o genocidu. Ne bom bežno obravnavati teme, ker ne želimo o tem govoriti, ampak zato, ker se moramo doležiti naslednje konference. To bo seveda imelo svoje posledice, ampak suverene države imajo tukaj ključno vlogo. Suverene države se morajo odločiti, v kolikšni meri se strinjajo z Evropskim parlamentom, glede na to, da pač to ni pravno obvezujoča resolucija. Vprašanje reindustrializacije v Evropi, kolegica iz Šlezije je zastavila to vprašanje, odgovor je da. Potrebujemo Evropo, ki je industrializirana, vendar nečesa ne smete podcenjevati. Prihodnost industrije in s tem povezanih storitev je odvisna od digitalne učinkovitosti. To pomeni, da je treba ulagati v digitalno infrastrukturo, v razvoj in v reindustrializacijo. To sta dve plati iste medalje. Kar zadeva premog, 11 let sem bil župan mesta, kjer smo se ukvarjali z premogom, takrat smo zapirali premogovnike, doživel sem proces transformacije, ki je trajal 30-40 let in nobenega dvoma ni, da bomo imeli prihodnost brez premoga v Evropi in določene regije bodo zaradi tega trpele. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do sesutja gospodarskih panok v vaši regiji. Proces prestrukturiranja v drugih regijah smo dobro izvedli, Evropska unija pa mora vam pomagati prav tako, kot je drugim v preteklosti. Še nekaj pa želim povedati. Kdor pozna premog ve, da izstop iz premoga ne traja iz enega na drug dan. To je proces, ki ga je treba voditi dolgo. Dobro, nisem odgovoril na vsa vprašanja, lepo prosim, da mi oprostite, nujno vas moram zapustiti. Veliko pa je kolegic in kolegov tukaj, ki bodo lahko odgovorili na vprašanje Bančne unije in vprašanje Kosova ter Severnega toka. Seveda pa boste slišali tudi več o prihodnosti evroobmoča, strokovnjaki bodo lahko povedali in odgovorili na vaše vprašanje. Vsaj tako dobro kot jaz. Hvala. Thank you very much, Martin. Hvala lepa, Martin. Zdaj pa bomo začeli z drugim delom, drugim krogom. Najprej uh, bi rad pozdravil vse, ki bodo sodelovali in ki so že sodelovali. Eh, Poseben pozdrav velja seveda predstavnikom komisije. Sedaj pa bo predsedoval gospod Tomas Hendel, predsednik eh, odbora za socialne zadeve in Potem naj vam povem še, da bo prišlo tudi do spremembe v predsedovanju zaradi konference predsednikov, kot je najavil že predsednik Martin Šulc. Eh, gospod eh, Gualtieri pa bo predsedoval temu delu zasedanja. Hvala lepa in se srečo pri delu. <laughs>